l'ordine del giorno eh, reca gli interventi di un minuto. Cominciamo con l'onorevole Papa Nicolau. Na vrsti so enominutni govori, kot prvi dobi besedo gospod Papa Nikolao. Hvala lepa, gospod predsedujoča. V zadnjih eh, mesecih in letih smo si poleg ekonomskih eh, vprašanj morali ukvarjati tudi z priseljevanjem, eh, s problematiko priseljevanja. No, v tem kontekstu smo že priča določenim konkretnim rezultatom, namreč eh, tok, pritok nezakonitih priseljencev v regiji Evros se je zmanjšal, eh, prav tako je prišlo do izboljšanja razmer zaradi boljšega nadzora nad mejami in zaradi situacije v Siriji smo pod še večjim pritiskom. Problem nezakonitega priseljevanja je problem, ki ga Evropa sama ne more obvladati. Potrebujemo nekakšen sistem distribucije, porazdelitve bremena. To bi bil najboljši način, ki bi Evropi omogočil, da deluje resnično solidarno z resnično porazdelitvijo bremena, ki ga ta problem povzroča. Hvala lepa. Besedo dobi poslanec Stavrakakis. Šestega aprila 2009 je regijo Abruzzo v severni Italiji prizadel potres. Številne bolnišnice, šole, vrtci in druga pomembna infrastruktura v regiji so bili poškodovani oziroma uničeni. Evropski parlament je skušal to vprašanje rešiti in sicer s pomočjo iz sklada, iz solidarnostnega sklada. 500 milijonov je zdaj namenjenih za reševanje problematike v tej regiji. No, tri leta potem pa so italijanska sodišča obsodila šest seizmologov, čež da niso predvideli in napovedali tega potresa. To je zelo nevarno. To je nekaj, kar ne obsoja le znanstvenikov, seizmologov, ampak vse znanstvenike in znanost kot takšno. In čas je, da Evropski parlament obsodi to obsodbo, do katere je v Italiji prišlo. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima poslanec Taylor. Poslanka Taylor. Gospa predsedojoča, poslanke in poslanci, ob tej priložnosti bi rada spregovorila o odstopu gospoda Dalija in direktivo o tobačnih eh, izdelkih. Kar zadeva odstop gospoda Dalija, ne bom ponavljala to, kar ste številni prebrali v nacionalnih in mednarodnih medijih izpostavili bile, da so številna vprašanja ostala nerešena in da je vprašanje, ali je gospod Dali kriv ali ne, popolnoma nejasno. Evropski parlament in evropski državljani si zaslužijo boljšo obveščenost o takšnih vprašanjih in upam, da bo v prihodnje temu tako. No, zdaj pa k resnejšemu pomisleku, namreč status direktive o tobačnih izdelkih po odstopu gospoda Dalija. Tobak ubije več kot 600 tisoč evropskih državljanov vsako leto in predstavlja nevarno za javno zdravje, ki zahteva jasno ukrepanje. So, neprepričljivi so izjavi Evropske komisije, da tobačk ostaja prioriteta. Potrebujemo jasne garancije, da ne bo prihajalo do odloga dela na tej direktivi. Generalna direkcija Sanko je že zaključila svoje delo in medresorsko posvetovanje je prav tako že skoraj pri koncu, zato ne razumem, zakaj moramo zdaj počakati na to, da bo imenovan nov komisar, da bomo lahko dosegli napredek pri tej direktivi. Zato eh, pozivam komisijo naj ta predlog eh, čim prej ponovno spravi v postopek v prid zdravja evropskih državljanov. Hvala lepa, poslanka Anders Dotter. Hvala lepa. Z vami bi radi delila zgodbo o komentarju uporabnika na YouTube pred nekaj meseci. Tam je zapisala, niso mi všeč piratski eh, videoposnetki, ampak res mi je všeč eh, ta pesem, tako da se upravičujem za kršitev avtorskih pravic. To mislim, da jasno kaže, kaj je eh, napak s tem sistemom, ko se uporabnik upraviči za to, da uporablja mm, neko kulturo na način, ki je njemu najbolj blizu. Gre za remix popularne skladbe DJ-ja Gucci Bag. Tu je glasbeni video spot, eh, v katerem je veliko posnetkov iz eh, serije HBO Game of Thrones, prav tako je kar nekaj eh, citatov iz George R. Martina, iz podpresa George R. Martina. No in uporabniki so tu pokazali, kako radikalno se razlikuje njegovo pojmovanje Eh, tega vprašanja in pa načina, kako obravnavamo avtorske pravice na splošno, na vsakodnevni ravni. Honorevole Bafton. Hvala lepa, poslanec Bafton. Hvala, gospa predsedujoča. Težko je slediti Združenemu kraljestvu zadnje dni. Zunani minister je dejal, da bi se morala Evropska unija decentralizirati. Ob tem pa je premije pristal, eh, priznal v parlamentu, da če želimo, da bo bančna unija uspela, potrebujemo federalno Evropo. Potem, ko je premije dal jasno zagotovilo za referendum o morebitnem, eh, morebitni spremembi izbonske pogodbe in zdaj, ko gospod Barozo poziva k federalizaciji Evropske unije, bi verjetno morali imeti neko glasovanje, ki bi sploh vključevalo Združeno kraljestvo. Kaj bi bil ta metološki referendum Camerona? Kdaj naj bi potekal? Veme, da ve, da je naša e, stranka pripravljena na to, da bo zmagala na naslednjih volitvah in zakaj ne bi že pred letem 2014 omogočili glasovanje, ki naj bo Združeno kraljestvo ustalo v EU ali izstopilo. Če se bo Evropska unija odločila za federalizacijo, e, Združeno kraljestvo pa predstavlja nevarnost, da se to ne bo zgodilo, potem bi morala Evropska unija morda začeti razmišljati o tem, kako, Evropsko, kako Združeno kraljestvo spraviti ven. Hvala lepa, poslanec Meseroš. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Leto 2004 je bilo leto, ko je deset eh, vzhodno in srednje evropskih držav vstopilo v Evropsko unijo. Predtem je potekal pogajalski proces, ki je skupne splošne interese postavljal v ospredje. Tu oštajajo tudi ostanke diskriminatornih učinkov Beneševih dekretov, ki so bili sprejeti po drugi svetovni vojni. Gre za načelo kolektivne krivde in eh, ne moremo kar tako trditi, da ti dekreti danes nimajo več pravnega učinka. V številnih državah morajo države eh, Eh, morajo sodišča te dekrete spoštovati. Vedeti moramo, da je to vprašanje, ki bo potrebno prej ali slej rešiti. Evropska unija je zagovornica človekovih pravic širom sveta in zato bi to morala početi tudi doma. Zato pozivam pristojne, da naj končno preverijo pravno stanje teh dekretov, tako da bo vsak državljan, vsaka manjšina enako obravnavana. Hvala lepa besedo dobi poslanec Kušeri. Hvala lepa, gospa predsedujoča. A nisem jaz na vrsti? Se upravičujem, pravi govornik. Gospod Košeri, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad, rad bi vas opozoril na politične dogodke na Malti v zadnjih mesecih. Leta 2008 je nacionalistična stranka imela enega samega člana v parlamentu. No, ta mesec je večina izgubila v parlamentu in nekateri člani opozicije so glasovali proti vladi in tudi nekateri člani koalicije. Tako zdaj vlada nima jasne večine v parlamentu in zato potrebujemo novo vlado. Vlada nima večine, nima stabilne večine v parlamentu. Prav tako eh, se medije obvladuje vladajoča eh, stranka. Zato potrebujemo novo, nove volitve, gre za krizne razmere, eh, ki zahtevajo stabilizacijo. Zato pozivamo Evropski parlament naj spremlja razmere na Malti. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospod Majer. Hvala lepa, gospa predsedajoča. No, kot sem eh, že prej začel govoriti, bi rad obsodil dejstvo, da nekatere vlade v Evropski uniji organizirajo policijske racije proti demonstracijam, ki potekajo v Evropi. Amnesty International je nedavno objavila poročilo, ki eh, obsoja nesorazmerno uporabo sile v Španiji, Grčiji, v Romuniji. V Španiji imamo problem namreč s tem, da politično odgovorni voditelji represivnih organov, ki so intervenirali pri teh demonstracijah trdijo, da delujejo zakonito. Ampak, kakršnakoli uporaba, nesorazmerna uporaba sile ne more ostati nekaznovana, še posebej, če se uporablja na neprimeren način. Tisti, ki so odgovorni za izdajo teh eh, ukazov, so tisti, ki bi jih morali preganjati, ne policiste same, ki zgolj sledijo ukazom kakršnakoli nesorazmerna uporaba eh, sile zahteva obsodbo. Hvala lepa, gospa Bilbao. Baskija ima model razvoja, ki skupaj s kulturnim in uh, družbenim mm, načinom življenja uh, pomeni veliko posebnost. Uh, V nekaj letih smo uspeli potrojiti svoj BDP, zdaj smo na podobni ravni razvoja kot eh, nizozemska. Imamo lastno gospodarsko samobitnost in eh, glede na krizo, v kateri smo, se bomo z njo soočali s tem, da podpiramo inovacije, konkurenčnost, in internacionalizacijo, ne da bi pozabili na tiste, ki najbolj trpijo. Gospodarskega razvoja brez človekovega razvoja ne more biti. In eh, zato želimo Evropi ponuditi nauke, ki smo se jih eh, mi naučili. Prav tako se moramo zavedati, da so Baski na volitvah pokazali, da želijo neodvisno Baskijo in da eh, želijo ostati sestavni del Evrope. Hvala. Zdaj pa gospod Angurakis. Si givenži si ne lada mazi metu s ksenu si mahu. Koalicija v Grčiji s tujimi zavezniki z EU in Trojko je sestavila tretji memorandum po provokativni predstavi v gledališču. Šlo je za zakole, za velike posege v pravice delavcev, tu imamo milijon in pol brezposelnih, na tisoče je brezposelnih v pristaniščih in tisti, ki še delajo, so prijeli le štiri plačila letos. Obstajajo izgovori za te barbarske ukrepe. To posega v strukturo države. To je nekaj, kar smo videli tudi v drugih državah Evropske unije.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 egy nagyon komoly problémára szeret. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Poslanke, poslance, še posebej eh, predstavnika komisije, bi rad opozoril na problem, s katerim se ukvarjajo številne romunske nevladne organizacije in eh, ki onemogoča njihovo delo. Gre za vprašanje operativnih programov na področju razvoja človeških virov. Komisija je namreč za čas preiskav ustavila financiranje. Ne postavljam pod vprašaj, ali so te preiskave primerne ali ne, ampak rad bi samo upozoril na to, da je delovanje več tisoč nevladnih organizacij zdaj ogroženo, ker romunske oblasti ne posredujejo naprej subvencijskih plačil v teh časih je zelo težko dobiti bančni kredit, ampak vedeti moramo tudi, da so iz tega naslova ogroženi tudi številni zelo koristni projekti. Ne moremo si privoščiti, da bi zaradi posameznih zlorab ali eh, težav, kar zdaj je pristojnosti eh, uradnih organov, kar eh, odpravili takšne zelo pomembne projekte. Hvala. Poslanka Jaroka. Hvala. Pozdravila bi sestanek sveta 18. in 19. oktober. Tam naj bi spodbudili zaposlovanje in socialno vključevanje. To je ključnega pomena. Vse države članice morajo sedaj storiti več za to, da bi se soočile s posledicami krize. Treba se je boriti proti revščini in socialnemu izključevanju. Gospodarska kriza je prisotna v Evropski uniji. To pa je pospešilo te hude tendence vse manje tistih, ki lahko ohranjajo zadosten življenski standard. Vse več takšnih evropskih državljanov, ki se soočajo s takšnimi izzivi. Evropski svet bo novembra na sestanku dosegel dogovor o naslednjem finančnem okviru, to bo ključni dejavnik izboljšanja te brezupne situacije za najrevnejše evropejce. Na milijone ljudi je na robu. Evropski parlament je predstavil predloge za to, da bi vključevali tiste, ki so najbolj na robu. In res upam, da bodo vlade, tudi v naši skupini, in da bodo vsi spodbujali to, kar je svet povedal, tako da bomo pomagali tistim, ki so najbolj prikrajšani. Takšnih je 30 milijonov. Hvala. Hvala. Gospa Dančila. Hvala. Vsi se zavedamo finančnih težav katerih so se znašli evropski kmetje. Zaradi hude suše v nekaterih regijah Evropske unije, recimo v Romuniji, je suša letos uničila skoraj da polovico žitaric. Ta situacija je zelo škodljiva za kmetijski sektor in zato, da bi se sočili s temi težavami, moramo Evropski uniji spriti kar nekaj ukrepov. Evropska unija mora pokazati solidarnost do teh kmetov, ki zaradi suše izgubljajo pridelke. Lokalne in nacionalne administracije so storile vse, kar so lahko, ampak še vedno potrebujejo podporo Evropske unije. Evropska unija je ustvarila solidarnostni sklad, zato da bi pomagala prebivalstvu, ki je prizadeto zaradi poplav, recimo. Ampak potrebujemo ukrepe tudi za sušo, kajti suša znatno vpliva na kmete in na varnost hrane. Hvala. Hvala, predsedujoča. Rada bi opozorila na hudo katastrofo, ki se je zgodila v moji regiji, v Aragonu, v različnih krajih in v prestolnici, v Saragosi, je prišlo do katastrofe. 150 okrožij bilo prizadetih zaradi poplav, infrastrukture, šole, avtoceste so bile unične. To znaša 24 milijonov evrov škode. Ta regija običajno trpi zaradi suš, ampak tu imamo novo katastrofo. Poleg gospodarske krize je to nova katastrofa, ki je povzročila veliko težav. Stanka Partito Popular v Španiji se ni tako odzvala po tej krizi. Imeti bi morali sredstva iz solidarnostnega sklada. To je eden izmed načinov, kako bi lahko obravnavali to težavo. Hvala. Gospod Gallagher. Hvala. Gospa predsednica. Kar zadeva podpis poročila strani predsednika in predsednika na svetu, lahko rečem, da je šlo tu za sprejeti nekaterih ukrepov v uredbi, ki se nanašajo na neuzdržni ribolov. Sedaj potrebujemo sankcije proti tistim državam, ki se ukvarjajo s takšnim neuzdržnim praksi. To so, to so Islandija, Farski otoki, ko gre za skušo in ko gre za stalež v Severnem Atlantiku. Tu naj bi imeli milijardo evrov leta 2010 za to ribištvo. Potem pa je prišlo do presežkov pri ribolovu na teh otokih. Leta 2008 je bilo zelo malo skušaj tam, to pa je v velikem nasprotju z letom 2011, kjer smo imeli celo 150 tisoč ton ulova. To je posebno neuzdržno. Zaradi velikega iztovora so padle cene. Zaradi te nesrečne situacije na Japonskem naj rečem, da mora sedaj komisar imeti pravo orodje za to, da bi spodbudil dejavnosti in izvajanje vseh določb iz uredbe. Tu smo imeli skoraj da soglasje pri sprejetju. Treba je razrešiti vse te spore. Ta teden v Londonu ni bilo še dogovora. Hvala. Grazie. La parola all'onorevole Busoi. Grazie molto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 ki slabo vplivajo na sodelovanje v evropskih programih. Poštevati moramo vse te realnosti, tudi pri večletnih finančnih okvirih. Potrebujemo bolj privlačne pogoje za MSP-je v Evropi. Hvala. Grazie. Hvala. Gospa Andersen. Hvala. Poslanci imajo imuniteto ščitile, ne bi se svobodo govora. Ampak večina nas v tej dvorani bi se strinjala, da nikoli ne bi smeli imeti imunitete, ko gre za poseganje v svobodo govora. Kot predstavnica Severne Irske, tam, kjer je veliko konfliktov, lahko rečem, da trdo delam tem, da bi rešili spore in da bi prišli do sprave. Vemo, da lahko konflikt rešimo le, če bomo imeli soglasje, če se bomo pogovarjali, če bo nekaj prostora tudi za druge, če se bomo maknili od zahtev, jaz imam prav in moj sovražnik mora sprijeti to, kar trdim jaz. No, glede na to, da je prišel ta parlament iz konflikta, iz vojne, tako se je oblikoval in ker želi ustvariti bloginjo in solidarnost, bi morali brez oklevanja imeti ločevanje od vseh poslancev, ki bi v svojih komentarjih pozivali k sovraštvu. Ned Griffins je v Belfastu omenjal določene trditve, zaradi tega je prišlo do priprave poročila javnega toživstva. Potem je prejšnji teden na Twitterju podal grozne izjave, življenje dveh ljudi bilo celo pod vprašajem in to ne bi smelo biti zajeto v imuniteti poslancev. Hvala. Grazie, onorevole Nicolescu. Hvala gospod Nikolescu. Solicit Komisije Evropene. Hvala, predsedujoča. Komisijo sem prosil naj sestavi strategijo za boj proti hudim učinkom zvišanja cen žitaric. Kriza je vplivala na povišanje cen žitaric, to pa je negativno vplivalo na potrošnike. Istočasno po vsej Evropski uniji so kmetije zaskrbljeni, da ne bodo imeli dovolj krme. S tem bi se cene še dodatno povečale. Ukrajina je pred kratkim napovedala, da bo 15. novembra naprej prenehala izvažati žitarice. Seveda bo to vplivalo tudi na čikvaško borzo. Sedaj slišimo te govore o tem, koliko pritiskov je na mednarodnih trgih. To so konkretne situacije. Ne smemo pozaviti na to, da bodo cene še naprej visoke. V prvem četrtletju prihodnega leta bodo cene dosegle zgodovinske rekorde. Evropska unija potrebuje hitre strategije, zato da bi presegli vse te težave. Vsakeč, ko vprašamo takšni strategiji, komisija pravi, da potrebujemo strukturne ukrepe. Sveda jih potrebujemo, ampak potrebujemo tudi natančne rešitve za konkretne težave. Hvala. Hvala. Gospod Banki. Ko so nam sepe na sod tiste Atene, ko so in tiste, ki... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci. Tu se obračam na Evropsko komisijo, zato me veseli, da so predstavniki komisije še vedno v dvorani. Kjotski protokol iz leta 97 se leta 2012 izteče. Zato bodo države članice v Dohi, oziroma so poskušale članice v Dohi ta sporazum podaljšati v leta 2020. Nekatere države, tudi Mačarska, so že sprejele ustrezne ukrepe. No, ampak vlada načelo, da naj Evropska unija deluje kot ena sama država in da se Evropska unija obravnava kot eno samo državo. To torej pomeni, da se od vseh držav pričakuje znižanje izpustov CO2. Mačarska se je zavezala k 6 odstotkom, uspelo je doseči 25 odstotkom, ampak komisija ne dovoljuje, ne dovoljuje, da bi te rezerve, ta prihranek prenesli v naslednje obdobje, čeprav številne države to vrstnih uspehov ne dosegajo. Mačarska vlada je podala več predlogov s tem v zvezi in želeli bi, da komisija to ustrezno obravnava. Hvala. Grazie, onorevole Cikau. Hvala. Zdaj pa gospa Tikau, hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Pristojnosti desnice v Romuniji so privedle do hujših gospodarskih težav. Pred kratkim smo videli tudi prekenitev treh glavnih programov sofinanciranja iz strukturnih skladov v obdobju med 2010 in 2011. Komisija je tu videla veliko pomankljivosti pri preverbah, ko gre za naš nadzor nad programi, s katerimi naj bi večali konkurenčnost. Ta prekinitev ni pomenila zmanjšanja sredstev. Sedanja vlada ima dva meseca časa, da bi uredila vse te pomankljivosti. Prosimo za temeljito sodelovanje komisijo, sedanjo romunsko vlado, zato da bi lahko še naprej imeli financiranje vseh teh projektov, ki lahko izboljšajo situacijo v Romuniji. Gre za projekte, ki jih Romuni tako zelo potrebujejo. Hvala. Honorevole Ojuland. Gospa Ojuland. Hvala, predsedujoča. Imamo osnutek direktive. Ta se nanaša na gorivo na podlagi naftnega skrilavca. Tu imamo okvir, ki je v veljavi, ta pa pomeni ovire. Ko gre za proizvodnjo takšnega goriva v Evropski uniji, to so strateške vprašanja. Zato moramo skoriščati naftni skrilavec, ampak na primernem trgu. Če imamo diskriminacijo v Evropski uniji, ko gre za določene proizvajalce, to pomeni ovire pri prodaji te vrste goriva na podlagi naftnega skrilavca. Zato potrebujemo enake pogoje za vse proizvajalce, zlasti ko gre za proizvodnjo proizvodnjo dizelskega goriva iz naftnega skrilavca. Izogibati se moramo takšnim ukrepom, ki bi to izkrivljali. To gre tudi za plačevanje premi zaradi proizvodnje CO2. Tu vidimo kar nekaj zamud pri teh ukrepih, to pa tudi škodljivo vpliva na trge. Hvala lepa. Gospod Mafi. Ja, hvala. Tu vidimo, da gre mogoče za slab humor ali za temeljito nerazumevanje miru. Pred tremi leti smo videli, da je nagrado dobila, dobil Obama, sedaj pa Evropska unija. To gre za Nobelovo nagrado in sicer lahko rečemo, da to Evropski uniji opišemo le kot nekaj, kar posega v pravice delavcev. Varčnost je orodje v vojni v imenu bančnikov, lesnikov bank in poslovnežev ter bogatih vse v Evropski uniji vidimo, da zaradi njih vsi plačujemo krizo. Grški delavci so se pridružili španskim, portugalskim, vsi protestirajo v Evropski uniji že nekaj tednov in tu vidimo, da potrebujemo splošno stavko, prišlo bodo stavke v Grči, Španiji, na portugalskem, na Malti. Cipru 14. novembra. To moramo dati k drugim protestom, drugih evropskih državah. Torej, 14. novembra postal zgodovinski datum. Takrat bodo delavci v Evropi rekli ne varčnosti. Tu vidimo, da so delavci odločeni, da bi se bodo uprli. In lahko imamo tudi naslednji ključni korak za to, da se ustavi ta načrt varčnosti Evropske unije. Grazie, la parola all'onorevole Winkler. Najlepša hvala, gospod Winkler. Chairman. Hvala. Gospa predsedujoča, pozdravljeni kolegice in kolegi, gospod komisar, Evropska unija se res nahaja na kritični točki pod vplivom pritiska krize in s tem se tudi razvija populizem in skrajneži. In zato pozdravljam eh, ukrepe tako sveta kot komisije za reševanje evroobmočja in za sprejemanje ustreznih ukrepov. Če pa se krivi Evropsko unijo za znižanje življenskega standarda, je to zgolj zadnji izhod v rokah tistih, ki želijo rušenje Evropske unije. Namreč državljani imajo še vedno občutek, da pripadajo Evropski uniji, vendar morajo evropske institucije tudi ustrezno delovati, da bodo bolje povezale vse regije in države članice med seboj. Hvala lepa. Grazie, onorevole Kelly. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala lepa, gospa predsedujoča, ker ste mi dali možnost, da znova spregovorim nekoliko o konferenci, o, ki jo bom organiziral sam od 4. do 8. marca v tem parlamentu. To je v sklopu irskega predsedovanja in sicer bo šlo za sodelovanje na področju kohezije in znanosti. In vsi se zavedamo, da se soočamo z izzivi, ki so v bistvu svetovni, ne samo evropski. In s tem se soočajo tudi znanstveniki. Zato je zelo pomembno, da znanstveniki in tisti, ki oblikujejo politiko, stopijo skupaj, da se bolje povežemo tudi z drugimi državami. In pomembno je, da bomo imeli tudi predstavnike vseh držav,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 utemeljeni le, tist, le nekateri med tistimi, ki jih dejansko lahko dobimo povrnjene kot poslanke in poslanci. Lahko se vprašamo, kam gre ta denar. Najbrž gre v njegov žep, razen če bo znal to drugače obrazložiti. Združeno kraljestvo torej ne drži svojih obljub. Ni prave preglednosti, gre tako rekoč za prevaro in naslednjič, ko bo gospod Farač govoril o Evropski uniji tukaj, bi morali številni med nami ustati in zahtevati od njega konkretne odgovore. Bene, kolegi, il dibattito è finito. Hvala. Kolegice in kolegi, debata je zaključena. Zahvaljujem se gospodu komisarju.